Želel bi zaželeti dobrodošljico novim članom, čestitati tistim, ki so bili ponovno izvoljeni. Predlagam pa vam, da kar takoj začnemo s sestankom, saj eh, nas dnevni red kar stiska. Naj povem, da imamo na voljo tolmačenje v, v, v vse potrebne jezike ob upoštevanju sestave našega odbora. Torej vsi jeziki razen malteščine so prisotni. Naj vas še opozorim, da, je, da se sestanek predvaja po internetu. In povedal bi vam še, da bi se lahko zgodilo, da bomo morali glasovati elektronsko. Torej, če nekateri izmed vas nimate glasovalnih kartic s seboj, prosim, da mi to poveste takoj. Imamo namreč možnost razdeliti na domestne glasovalne kartice in to tukaj ob vhodu v dvorano. Ali to koga zadeva? Janoš. To je naš novi član, ki je očitno pozabil kakšne navade imamo tukaj. Torej, naj vas upozorim, da je cilj našega zasedanja, da ustanovimo predsedstvo odbora za proračun za prihodnih pet let in to tako, da najprej izvolimo predsednika, na to pa še štiri podpredsednike v skladu s členom 214 poslovnika parlamenta. Zato bomo najprej izvolili predsednika, potem pa bomo nadaljevali z volitvami podpredsednikov. Izvedel sem, da je že kar nekaj članov eh, podalo pooblastila za glasovanje v njihovem imenu. Gospoda, ki je bil ravno kar omenjen, bo nadomeščala kolegica, gospod Peter Mar bo tudi nadomestil kolego, gospod Kati Piri iz skupine socialistov bo nadomeščal gospoda Pol Tanga, pa še en par kolegov je bil omenjen, ki um, bodo glasovali na ta način. Če, ima, če je še kakšen tak primer, prosim, da nam to sporočite. Zdaj pa k prvi točki. Glasovanje predsednika. In sicer potrebujemo za to kvorum, ki pomeni deset poslancev, ampak očito nas je tukaj več kot deset. Ali želite kaj povedati? Želite besedo? I'll just say that I'm replacing one of. Nadomeščam enega izmed članov IKR. Samo toliko. Nous en prenons note. V redu. To smo zabeležili. Hvala lepa. Ali Imamo kandidate za predsedovanje odboru za proračun, gospod Žerard Depre, ki je med nami pod nekaj letne odsotnosti. Izvolite. Ja, hvala, gospod predsednik. Tudi sam sem zelo zadovoljen, da vas ponovno vidim, pa tudi nekatere druge kolege. Veselje mi je, da lahko v imenu svoje skupine predlagam za predsednika tega odbora našega kolega Žona Arčuja. Hvala lepa. Ali imamo še kakšnega kandidata? vidim, da ni drugih kandidatov. Torej, pros, sprašujem gospoda Žona Arčvija, ali sprejme svojo kandidaturo za predsedniško mesto. Da, gospod predsednik. Hvala lepa. Ugotavljam torej, da je politična skupina Alde predlagala Žona Arčvija za predsednika odbora za proračun in sicer v skladu s členom 15.1, ki se navezuje na člen 209. Ugotavljam tudi, da je kandidat svojo kandidaturo sprejel. Ugotavljam tudi, da je v skladu s členom 204.1 eh, kandidat polnopravni član našega odbora. Po drugi strani je tudi izpolnil izjavo o finančnih interesih v skladu z prilogo številka 1 našega poslovnika. Eh, in glede na to, da je to edini kandidat, prosim, da ga izvolimo s ploskanjem.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 Hvala lepa za vaše zaupanje, kolegice in kolege. Se bom kar se da potrudil, da si bom zaslužil vaše zaupanje. Dragi kolegi, želel bi se vam zahvaliti za zaupanje, ki ste mi ga ravno kar izkazali. Verjemite, da bom po svojih najboljših močeh zagotovil, da si ga bom zaslužil. Želel bi se najprej zahvaliti gospodu Alenu Lamasurju, ki je predsedoval temu odboru s talentom in odločnostjo ter eh, na tem položaju branil stališča Evropskega parlamenta. Oba sva bila člana iste vlade in sicer Župejeve vlade od leta 1995 do 1997, v kateri je bil gospod Lamasur minister za proračun, sam pa sem bil zadolžen za ekonomijo in finance. Zato lahko rečem, da se oba zauzemava za čiste javne finance in proračun. V tistem času smo pripravljali naš prehod na skupno valuto in eh, opredeljevali določbe pakta za stabilnost in rast. V dveh letih nam je uspelo zmanjšati francoski javni dolg iz 6 na 3 odstotke BDP-ja. Tako da, če smo res pomagali naši državi, da je vstopila v evrsko območje, na kar sem ponosen, pa je tudi res, da smo zatem izgubili na parlamentarnih volitvah. Takšna je pač cena poguma v politiki. Dragi kolegi, Čestitam vam za vašo izvolitev ali za vašo ponovno izvolitev, pa tudi za vašo izbiro, da boste um, člani odbora za proračun. Proračun to je realnost in veste, da v politiki realnost pogosto pomeni soočanje z nasprotnimi mnenji in z drugimi mnenji. Dejansko Eh, je večletni finančni okvir že sprijet za obdobje 2014 do 2020, torej za celotno trajanje našega sklica. Vendar pa sem prepričan, da se bomo vseeno morali soočati s navdušujočimi okoliščinami, v katerih nam tem in izzivov ne bo zmanjkalo. Najprej zato, ker bo ta okvir eh, moral biti ponovno pregledan od leta 2016, morda že prej. Eh, to je demokratična zahteva in novo izvoljeni parlament mora imeti svojo besedo tudi v zvezi s finančnim okvirom, ki se bo uporabljal skozi obdobje njegovega sklica. Volitve, ki so za nami, kažejo, da bo treba natančno proučiti delovanje Evropske unije in tega se bomo zelo hitro lotili. Ta povoljivni pregled finančnega okvira pa je tudi potreba, ki se jasno kaže že od prvega leta njegovega izvajanja. In tukaj mislim na zmožnost absorpcije um, tega salda, kakršnega prej še nismo imeli, ter financiranja novih prednostnih nalog. Naj povem, da gre tukaj za. Eh, razkorak med um, plačili in prevzetimi obveznostmi, ki znaša več kot 220 milijard, od tega je 24 milijard tistih, ki, eh, do katerih naj bi bili takoj upravičeni. Torej, vse to eh, in, in ta sredstva zadevajo predvsem kohezijsko politiko. To nam je pa ostalo še od leta 2013 na pladnju. Tako da Ukvarjali se bomo s tem, pa tudi z evrskim območjem, okrepiti bo treba njegovo upravljanje in poskušali bomo najti eh, zadovoljujoč odgovor na pričakovanja nacionalnih parlamentov ter držav članic evrskega območja, pa tudi Evropskega parlamenta. Gotovo se ne bomo mogli pri tem zadovoljiti zgolj z medparlamentarnimi konferencami, kakršne smo poznali do zdaj. Zahteve in lastni viri eh, bodo gotovo teme za delo našega odbora. Eh, obvladovanje javnih izdatkov, še zlasti naših eh, administrativnih eh, izdatkov, bo eh, tudi priložnost, pri kateri bomo lahko izkazali, kakšna so naša načela dobrega upravljanja. Tako da ehm, še enkrat pripričan sem, da bomo na tem področju lahko skup dobro delali in še enkrat hvala za vaše zaupanje. Tudi pa bomo izvolili podpredsednike odbora. Najprej imena nadomestnih članov, ki bodo glasovali. Torej, moram povedati, da če pride do kakšne spremembe, bodo politične skupine morale obvestiti o tem predsednika. Ali je prišlo do kakšnih sprememb, glede na tisto, kar je prepovedal Alain Lamassoure, ne, torej nameščanje v poteklo, kot je bilo predpovedano. Um, sklepčnost imamo, glede na člen 208. Sedaj pa bomo imenovali podpredsednike. Torej, podpredsednike odbora. najprej prvi podpredsednik. Kdo je kandidat? No. Eh, eh, Hvala, gospod predsednik. V imenu Evropske ljudske stranke imamo predlog za prvega podpredsednika in sicer Petri Salva Mar je naš kandidat. Petri Sarvama. Petri Sarvama. Kandidat. Um, ali želite biti kandidat? Ja, z veseljem, hvala. Uh, the conditions for his... Pogoji za imenovanje so izpolnjeni. predlagala ga je politična skupina. Je ponopravni član odbora in je tudi uh, izpolnil izjavo finančnih obveznostih. Je edini kandidat za to mesto. Zato predlagam, da tega kandidata potrdimo, ko smo izvolimo s ploskanjem. Mr. Petri Salvama, would you... Gospod Petri Salvama, bi lahko prišli sem. Čestitke. Thank you, thank you, Mr. Chair.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 volili za drugega podpredsednika. Sklepčnost je dosežena. Torej bomo sedaj izvolili drugega podpredsednika. Imamo kandidata. votre élection. Ja, hvala, gospod predsednik, in čestitke za vašo izvolitev. V imenu skupine socialistov imenujemo kolega Gersa za drugega podpredsednika. Do you consent to be a candidate? Se strinjate s svojo kandidaturo? Ja. Yeah je ponopravni člen odbora in je tudi izpolnil izjavo o finančnih interesih. Imamo še druga kandidata za to mesto. Ne, torej to pomeni, da imamo samo enega kandidata za ta položaj drugega podpredsednika. In zato lahko izvolimo, da potrdimo tega kandidata s ploskanem. Čestitke. Bi lahko prišli se, prosim, se nam pridružili. Et maintenant l'élection du troisième vice-président. Zdaj pa še glasovanje za tretjega podpredsednika. Nadomestni člani so še vedno isti. Kvorum imamo. Zato prosim, da imenujete kandidata za tretjega podpredsednika. Ali ga imamo? Gospod predsednik, v imenu stranke ELS predlagamo Sikvrita Vazil Murasana za tretjega podpredsednika Ja, sprejmem kandidaturo. Hvala. Ugotavljam, da ni drugih kandidatov za tretjega podpredsednika. Zato je Siegfried Muresan imenovan za tretjega podpredsednika. Čestitke in prosim, da se nam pridružite. Nous en venons à l'élection du quatrième. Zdaj pa moramo izvoliti še četrtega podpredsednika na domestne člane. Imamo vedno iste. Kvorum za glasovanje je dosežen. In prosim, da imenujete kandidata ali več kandidatov za četrto podpredsedniško mesto. Hvala, gospod predsednik. V imenu stranke ELS imenujemo gospo Patricijo Šulin za četrto podpredsedniško mesto. Patricija Šulin. Patricija Šulin, ste kandidatka. Chairman, on behalf of the Europe of Freedom and... V imenu Evrope svobode in demokracije bi rad predlagal kandidaturo Marka Zanja. Marko Zani, v redu. Marko Zani, ste kandidat torej? Ja, sem. Kar pomeni, da imamo dva kandidata, ki ste sprejeli svojo kandidaturo. rempli leur déclaration. Oba sta člana našega odbora in oba sta tudi izpolnila svoje izjavi o finančnih interesih. Uh mhm, -huh. Želite besedo? Izvolite. Ja Hvala. Napomnite, kaj je v naše skupine? mislim, da ni primerno, da se velike skupine med seboj dogovorijo, kaj storiti in da potem same imenujejo kandidate oziroma podpredsednike izključno na podlagi tega, kar so se sami dogovorili. Nekateri nasprotujo samemu obstoju Evropske unije um, to je pogosto res za to skupino, ampak um, moram reči, da podpiram Kenturo Sanisa, se sicer ne strinjamo z njihovo skupino glede politične usmeritve, ampak še vedno pa podpiram to, da um, oni, um, ta druga skupina, torej dobijo uh, to kandidaturo. Ja <clears throat> Ugotavljam torej, da imamo dva kandidata. In zato bomo morali nadaljevati s tajnim glasovanjem. Predlagam, da o kandidatih glasujemo elektronsko. Naj spomnim da vsak član odbora lahko glasuje le enkrat. ter da boste morali uporabiti vaše glasovalne kartice. Skupina ELS ima na voljo 12 glasov, skupina SND 11, eh, ALDE 4, Zeleni 3, EKR 7, EFD 3 in neodvisni tudi 3 glasov glasove. Kandidat mora prejeti absolutno večino od danih glasov, da bo izvoljen. Torej štejejo pozitivni glasovi, glasovi za, eh, vzdržani glasovi ne štejejo. Imate vsi s seboj glasovalne kartice. Eh, če je morda kdo ne bi imel, je bilo že povedano, kaj se lahko stori. Naj vas spomnim, kdo, so kandida, kdo sta kandidata. Prva kandidatka je gospa Šulin, ki jo predlaga skupina ELS, se popravlja predsedujoči. Torej, gospa Šulin iz politične skupine ELS, drugi kandidat pa je gospod Zani iz skupine EFD. Še enkrat, prva kandidatka je gospa Šulin, drugi kandidat je gospod Zani. Če glasujete za kandidatko številka ena, boste pritisnili na zeleni gumb, torej za gospo Šulin boste pritisnili na zeleni gumb, če glasujete za gospoda Dzanja, pa boste pritisnili na rdeči gumb. Zdaj bomo začeli z glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tako, pred nami so, je rezultat glasovanja. 31 eh, oddanih glasov je bilo, od tega ena neveljavna glasovnica. To pomeni, da je 30 veljavnih glasov. E, absolutna večina pomeni 16 glasov in gospa Šulin je prejela 20 glasov, gospod Dzani pa 10. To pomeni, da je gospa Šulin izvoljena in je zdaj četrta podpredsednica našega odbora. Je déclare madame Souline élue et je l'invite à nous rejoindre. Torej, gospa Šulin je izvoljena, prosim, da se nam pridružite pri predsedniški mizi. Eh, signor presidente vorrei fare una breve dichiarazione eh, che. gospod predsednik podal bi kratko izjavo namreč kot politična skupina in kot italijanska delegacija smatramo da je to kar se je ravnokar zgodilo huda kršitev demokratičnih načel naj povem da je to osnovno temeljno načelo na katerem naj bi temeljilo delo v našem odboru in delo v Evropski uniji nasplošno. In zato smo proti takšnemu delovanju. Menimo, da je treba spoštovati tudi pravice eh, opozicije in manjšine poslancev. Hvala, gospod, vašo izjavo bomo zabeležili. Tudi jaz bi želel še nekaj povedati in sicer bi prvič želel čestitati gospodu predsedniku in vsem izvoljenim podpredsednikom. Želim vam veliko uspeha, želim vsem nam veliko uspeha. Pred nami so izzivi, ki jih je gospod predsednik že navedel in s katerimi se strinjamo. Tukaj se bomo ukvarjali z vprašanjem plačil, z vprašanjem proračuna. To so zaskrbljujoče teme in pomembno je, da Evropska unija prevzame svoje zaveze. Vprašanje rasti in zaposlovanja je za nas prednostne narave in zato še enkrat čestitke. Prepričan sem, da boste na višini izzivov, ki so pred nami. Želel bi se obrniti tudi na gospoda Lamasura ki nas je zapustil in mu čestitati za njegov mandat, za njegove sposobnosti eh, in odločnost, ki smo ji bili priča v času njegovega predsedovanja temu odboru in zato še enkrat hvala gospod Lamasur za odlično opravljeno delo. Pa še besedo v zvezi z današnjim rezultatom prave demokracije. Mi smo izvoljeni, imamo vsak svoj glas. Glasovi večine so glasovi, ki jih je ravno tako treba spoštovati in zato je to, kar se je tukaj zgodilo, prav demokracija, ki se tu dogaja in zato uh, moram, želim čestitati za rezultat, ki smo ga tukaj dosegli v popolni preglednosti in ob popolnem spoštovanju predpisov. Hvala. Thank you. Bien. Nous avons ainsi constitué notre, euh, notre... V redu. Uh, s tem smo ustanovili naše predsedstvo. Moram potrditi časovni okvir. Srečam, da se je preostanek tega leta 2014. Imate dostop do urnika, imam pa še nekaj sporočil. nov odbor za proračun. Ima kar veliko novih članov. Sekretarat bo posredoval nekaj dokumentov, tudi prvi paket za dobrodošlico in pa dejavnosti za obdobje 2009 in pa 2014, ter pa druge relevantne informacije glede postopkov, tudi glede proračuna 2015, ter pa osnutek spremenjenega proračuna za 2014 prvi sestanek koordinatorjev za nujno imenovanje v povezavi z um, šestimi imenovanji za globalizacijski paket, potem mini predstavitev um, kandidata Jasek Dimenika za komisijo in pa priprava trialogov. Vse to potekalo 10. Eh, julija 9.30 um, pred trialogom. Skupine naj pošljajo imena koordinatorjev, sekretarijatu in to čim prej. Kar se tiče trialoga za proračun za 2015, skupine naj potrdijo svoje poročevalce in to čim prej. Um, formalna potrditev gospe Gardje Zaval kot splošne poročevalke za proračun 2015. Um, potem formalno potrditev za nadomestitev gospoda Kariga za proračun 2015 za druge institucije, potem formalna potrditev za nadomestitev gospe Jensen kot poročevalke za proračun 2014, potem formalna potrditev za gospod Olmajer kot poročevalke za proračun 2014 za druge institucije. Naslednji sestanek eh, odbora za proračun bo potekal v Strasburu 14. julija. O pol sedmih, 18.30, milimo mile predstavitev eh, kandidata Jacek Dominika za komisarja. Naslednji običajni redni sestanek pa bo potem v Bruslu 23. julija. Cel dan bo to. Sekretarat boste skozi v stiku s skupinami, skupinami, da bi ugotovili, kakšni so jezikovni režimi za ta odbor in potem bomo ta režim izvali v okviru vseh teh uradnih sestankov. Sedaj smo zaključili sestanek. Um, osebe na čim prej zapusti dvorano, kajti um, zelo kmalo se bo začel um, nek druge sestanek, ampak v tej isti dvorani. Torej, hvala lepa vsem.